Evropske komisije. Izvolite, gospod predsednik. Gospod predsednik, gospa predsednica vlade, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Najprej se vam, gospa predsednica vlade, želim zahvaliti za ta nagovor, v katerem ste predstavili svojo vizijo za odgovorno, dinamično in varno Evropo predsednica vlade, ko smo se v Bruslu kmalo po vaši izvolitvi oktobra lani srečala, sem vam povedal, da sem prepričan, da bo Danska bistveno prispevala k našemu skupnemu projektu. In ko sem vas danes poslušal in ko sem slušal to, kar ste rekli o tem, kako ste privrženi evropskim vrednotam in skupnostni metodi, sem o tem še bolj prepričan. Spoštovane poslanke in poslanci, Vsi se zavedamo hudih gospodarskih pogojev v Evropski uniji danes. Oktobra lani je komisija predstavila eh, terminski načrt petih točk za stabilnost in rast. In takrat smo rekli, da se bomo istočasno lotili problemov Grčije in da eh, bomo izboljšali odziv na krizo, da bomo okrepili bančni sistem preko dokapitalizacije, da Eh, bomo, da bomo sprejeli ustrezne politike rasti in da bomo zagotovili celovito gospodarsko upravljanje. Bodimo jasni, brez eh, od, eh, kredibilnega odziva na gospodarsko krizo ne bomo dosegli rasti in stabilnosti. Komisija bo pozvala države članice naj izpolnijo tisto, kar še ni bilo narejeno v okviru terminskega načrta. In uh, Eh, to je, eh, vključuje vse, eh, kar je bilo rečeno. Zakaj smo te instrumente postavili? Ne moremo se odzivati samo za disciplino in sankcijami. Z disciplino potrebujemo, ja, ampak potrebujemo tudi konvergenčnost. Stabilnost je nujna, ampak potrebujemo tudi rast. Evropska potrebuje več povezanosti, solidarnosti in rasti. Vedno več naših partnerjev in mednarodnih vlagateljev čuje naslednje. Kakšni so evropski srednje in dolgoročni eh, prospekti za rast oziroma kakšne so srednjeročne in dolgoročne možnosti za rast. Že cela leta komisija govori, kaj je treba narediti, ampak bodimo odkriti. Države članice niso vse enako ukrepale in v mnogih merih niso ukrepale zadostno. Če resno mislimo, ko govorimo o rešitvi krize, moramo resno eh, tudi ukrepati, ko gre za rast in. Eh, Sprejemati moramo odločne e, ukrepe za finančno konsolidacijo. Odkot bo torej prišla ta rast? glede na to, na to, da je fiskalni prostor v državah omejen, bo rast eh, izhajala iz strukturnih reform, ki bodo povečale našo konkurenčnost. Rast bojo spodbujale tudi ciljane investicije. Poglobiti moramo trg, investirati v prioritetne projekte, v inovativne projekte in ustrezno Eh, izkoriščati še neporabljena sredstva. Potem moramo tudi dobiti dostop na trge novih gospodarstev izven Evropske unije. Sedaj pa eh, razmislimo o naslednjih točkah. Imamo približno 23 milijonov ljudi, ki so brez posla v Evropi. Imamo 23 milijonov milijonov majhnih in srednje velikih podjetij. Če bomo ustvarili prave pogoje za vsako malo podjetje, da ustvari eno delovno mesto, nam bi lahko uspelo eh, zmagati v boju poti brezposelnosti. Odgovor, v, eh, odgovor na vprašanje rasti se, nanaša v, eh, se nas, nahaja pardon, v naših podjetjih. Eh, zato pa potrebujemo bolj fleksibilne konkurenčne trge, manj birokracije, boljši dostop do financ. To so problemi, s katerimi se trenutno soočajo naša podjetja. V mnogih državah članicah mala podjetja nimajo dostopov do eh, financ. Dali smo tudi določene predloge. Dali tudi predloge za eh, to, da se strukturni skladi uporabljajo kot jamstva za majhna in srednja podjetja za zagotavljanje rizičnega kapitala. Potem smo tudi oblikovali konkretne predloge za reševanje brezposobnosti med mladimi in eh, predlagali smo pobudo za eh, mlade in upamo, da bo eh, naslednji Evropski svet tudi podprl naš konkretni predlog. Socialna pravičnost je tudi del rešitev. Socialna pravičnost je centralni element naše strategije rasti, zato ker morajo biti eh, Eh, žrtve enakomerno porazdeljene po družbi. Odziv na krizo ne bo kredibilen brez eh, dimenzije socialne pravičnosti. Socialni dialog je bistvenega pomena, se socialnimi partnerji se bom srečal v ponedeljek v Bruslu in upam, da se bo isto dogajalo tudi v naših državah članicah. Kot sem rekel, Eh, rast mora izhajati iz poglobljenega enotnega trga. Rast mora izkoristiti ves potencial. Treba je sprejeti dva ukrepov in sicer okvir za eh, rizični kapital, eh, boljši okvir za javna naroči, eh, naročila. In evropski patent, o tem govorimo že cela desetletja. Eh, Pričakujem, da se bodo pogajanja kmalo končala še v času danskega predsedstva. Preostale tri države članice Francije, Nemčijo in Združeno kraljestvo eh, pozivam, kajti one zadržujejo eh, te, eh, ta napredek in jih pozivam k kompromisu. Ni sprejemljivo, odkrito povedano, ni sprejemljivo, da se taka bistvena pobuda blokira na ta način. Evropa mora tudi biti bolj inovativna, če želi rasti. Inovativnost pa je eh, zavrta zaradi teh zelo zapletenih in dragih pravil, ki jih skušamo odpraviti že desetletja. In sedaj je eh, napočil trenutek, da nastopi zdrava pamet, ki bo pomagala tudi evropskim inovatorjem poslanke in poslanci, veliko okrebov, eh, ki jih potrebujemo, vsebuje tudi eh, strategija EU 2020. Vendar pa moramo vse, kar je zapisano, tudi izvesti. Moramo biti dosledni in pa ustrajni v času. Strategija 2020 ne more čakati do leta 2020. Delati je treba za začeti sedaj. In zdržna rast je bistvena. Zdansko se strinjamo o eh, prednosti, ki jo je treba zagotoviti zeleni rasti. Eh, potem eh, junija lani smo predlagali direktivo energetske učinkovitosti. Želimo, da do leta da naredimo več tudi o energetski učinkovitosti za, do leta 2050. Potem je tu še Evropski semester za koordinacijo eh, gospodarskih politik. Prvi semester bo tako izveden za novim sistemom gospodarskega upravljanja. Moramo graditi na izkušnjah prvega semestra, tako da bomo pokazali, da smo zelo resni, da resno mislimo, ko govorimo o reformah in da smo pripravljeni upoštevati učinek medsebojne odvisnosti naših eh, gospodarstv. Eh, komisija je tudi objavila letni pregled rasti, tako bo Evropski Evropski parlament imel dovolj časa, kakor tudi svet, da preuči tudi eh, prioritete še pred eh, pomladanskim Evropskim svetom. Bistvenega pomena je zagotoviti inteligentno fiskalno konsolidacijo, eh, ustrezne ukrepe in pa strukturne reforme. Vse to mora biti izvedeno odločno po celi Evropski uniji. Spoštovane članice in člani, verjetno bo še na prej gospodarsko upravljanje imelo zelo pomembno vlogo. Prepričan sem, da bo dansko predsedstvo igralo konstruktivno vlogo pri povezovanju med državami, ki so znotraj in izven euroobmočje. In komisija bo predsedstvo pomagalo podpirati načelo enotnosti med vsemi državami članicem. Ravno tako Eh, bomo eh, pomagali tudi evropskim institucijam pri pogajanjih o teh dogovorih. Dva nova predloga sta tu o krepitvi gospodarskega upravljanja. Ta predlog je komisija dala na mizo novembra na podlage člena 136 pogodbe. O tem smo se dogovorili že v tako imenovanem šesterčku. Dansko predsedstvo bo tudi vodilo pogajanja o večletnem finančnem okviru. To bo ključno gonilo rasti in odpiranja novih delovnih mest v naslednjih letih. Te razprave ne bodo lahke v trenutnem vzdušju, ampak prepričan sem, da so trenutni predlogi uravnoteženi, ambiciozni in realistični. In prepričan sem, da boste komisijo uh, Eh, podprli pri naporih, da poenostavi proračun in da se osredotoči na to, da vsak evro prenese konkretne otepljive rezultate za vse državljane. Za zaključek nekaj eh, naših ambicij za odprto in varno Evropo. Danes je EU posem drugačno območje kot pred eh, desetimi leti in eh, takrat je Danska tudi predsedovala, takrat sem eh, sodeloval kot predsednik vlade eh, svoje države v Kopenhavnu. Takrat je Danska izvedla pogajanja, ki so omogočila desetim novim državim članicam, da so se pridružile EU in takrat je Danska pokazala, da je zelo privržena odprtosti. In eh, komisija podpira eh, močnejši evropski glas na svetovni ravni in tudi podpira delovanje službe za zunanje delovanje. Pričakujemo, da boste odigrali tudi ključno vlogo v pogajanjih G20 in da eh, bomo tudi prispevali k vzdržnostnemu razvoju. Eh, krepitev šengenskega, razuma, eh, šengenskega sporazuma eh, in pazilnega sistema so tudi pomembni stvari in zato iz, izražam svoje podporo danskemu predsedovanju, da bo še, še naprej zagotavljajo prosti pretok ljudi po celi Evropske unije spoštovana predsednica vlade, dovolite mi, da rečem še naslednje. V teh težkih časih sem prepričan, da bo Evropska unija veliko dobila od eh, Danske od, ga, odprtega odnosa in progresivnega odnosa s pravim odgovornim eh, do, pristopom in s podporo drugih institucij bo predsedstvo prav gotovo eh, doseglo svoje cilje in gospa predsednica vlade, želim vam veliko uspeha. Hvala lepa, gospod Barosa. Sedaj pa bomo začeli z za razpravo. Najprej dobi v imenu Evropske ljudske stranke besedo gospod Dol za pet minut. Gospod predsednik, gospa predsednjujoča svetu, kolegice in kolegi predsedovanje svetu ministra vsaj v tem trenutku ni enostavna naloga. Vendar, zagotovo ste pridobili ogromno izkušenj kot evropska poslanka, tako da sem pripričan, gospa ministerska predsednica, da ste dobro opremljeni. Gospa predsednica, strinjam se z vašimi štirimi klasičnimi prednostnimi nalogami. Namreč odgovornost, dinamičnost v Evropi, zelena Evropa in varnost. To so vaše prednostne naloge. Podpiram vašo ambicijo, z njo se strinjam, ampak vsi vemo, da niso predsedniki tisti, ki izbirajo agendo, ampak je politična stvarnost tista, ki opredeljuje glavne smernice. Zato želim, da vaše predsedstvo ne bi bilo tehnično predsedstvo, temveč da bi bilo predvsem politično predsedstvo. Predvsem zaradi tega, ker se soočamo vsi skupaj z izjemnimi izzivi. Zato vas prosim, da tesno sodelujete tudi s parlamentom, ki ga dobro poznate. Nekateri v vaši vladi sicer želijo, da bi mi delovali bolj hitro, da bi bolj hitro tudi odločili, ampak sami dobro veste, kako stvari potekajo v tem parlamentu. Želim si, da bi bil zakonodajni postopek hiter, učinkovit, vsi si tega želimo. Trgi pravzaprav od nas zahtevajo, da delamo hitreje kot kadarkoli prej. K temu nas pravzaprav silijo. Zauzemam se za demokracijo in za preglednost. Pripričan sem, gospa ministerska predsednica, da bo tudi vaše predsedstvo znalo najti svoje mesto poleg sveta, parlamenta in komisije. Še enkrat vas prosim, da se ukvarjate s politiko. Na vse zadnje v teh trenutkih moramo ne samo nekoliko naoliti ta naš stroj, temveč bi morali biti dovolj glasni, slišni in učinkoviti. Prvi teden vašega predsedovanja bo seveda zaznamovan s pogajanji o proračunu. Nekateri se v tem parlamentu ne strinjajo glede proračuna, ne vedo, ali bo to nekaj, kar nas bo združilo ali še bolj razdelilo. Mi si želimo, da bi vi pri partnerjih v svetu zagovarjali predvsem dve ključni načeli in sicer evropsko integracijo, ko gre za ekonomsko, davčno in proračunsko politiko in da zagovarjate metodo skupnosti. Sedaj pa še par lepih želja. Upam, da bo skupina EPP zadovoljna z vašim delom in hvaležni vam bomo, če boste več storili tudi na področju finančne perspektive. To ni enostavno vprašanje, ampak ravno zaradi tega morate biti drzni. Potem je tu še vprašanje rasti, vprašanje sanacije javnih financ. To so zelo zahtevna vprašanja, ampak istočasno ne smete pozabiti na tista ostala ključna vprašanja, s katerimi se Evropa trenutno sooča, predvsem imamo v mislih proračun za obdobje 2014-2020 evro, ki ga porabimo v Evropi, skupaj s komisijo je evro, ki ga vložimo v celoti. Če tak evro porabijo na nacionalni ravni, pri tem evro izgubi 30 do 40 odstotkov. Če bo dansko predsedstvo uspelo opraviti razpravo na pravi podlagi, kar pomeni brez tabujev z lastnimi sredstvi, če bo zmožno pokazati evropskim državam, da je treba pri horizontalnih večjih evropskih projektih porabljati denar na evropski ravni, ker bomo tako bolj učinkoviti, kot če bi delovali razdrobljeno na nacionalni ravni, potem boste kot predsedstvo učinkoviti. Gospa ministerska predsednica, upam, da boste učinkoviti, da boste drzni. Tako so delovale države, ki so manjše po obsegu. Poljska je bila zelo ambiciozna in tudi, če je vaša država odstopila od nekaterih skupnih evropskih politik, bi pri monetarni politiki morali biti dovolj drzni, ko podajate predloge. Skupaj s parlamentom morate prepričati države članice v to, da bomo probleme rešili samo, če bomo bolj konvergenčni, če bomo zagotovili več Evrope. To bo koristilo tudi državljanom. Sam pa vam želim veliko sreče v naslednjih šestih mesecih. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dol. Sedaj pa dobi besedo kolega Hanes Svoboda v imenu socialistov in demokratov. Čestitam pa mu za izvolitev za predsednika socialistov in demokratov. Besedo dobi za 5 minut in 30 sekund. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi vam rada čestitev za izvolitev. Zahvaljujem se vam, da ste zelo strpni, kar se tiče časa govora. Že vnaprej se vam zahvalim za to, da bom lahko govoril. Gospod predsednik parlamenta, predsednik komisije, smo v zelo težkih časih. Tisti, ki odločajo v Evropi, niso tukaj. To so finančni trgi in pa bonitetne agencije. Pogosto pa se prištivamo k žrtvam Eh, razvoja eh, finančnih trgov in pa razglasimo se za žrtve bonitetnih agencij. In to je slabost, slabka točka, šipka točka v Evropi, kajti še nismo našli resničnih pravilnih rešitev. In bonitetne agencije nam dnevno dokazujejo sledeče, če nimamo skupnih rešitev, potem bomo mi tisti, ki bomo narekovali pravila igre in ne Evropska unija. Seveda podpiram vse, kar so povedali že govorniki pred menoj glede metode skupnosti in kar je povedala tudi gospa ministerska eh, predsednica Danske. Dejstvo je tudi, da moramo pustiti za seboj enostransko vrčevalno politiko in to nam jasno povedo tudi bonitetne agencije, kajti te so rekle, da na podlagi vrčevalne politike ne bo možno v resnici popraviti proračunov. Financial Times piše sledeče. Zaključitev fiskalne pogodbe, ki je prioriteta politikov Evropske unije, je irrelevantno uh, eh, dogajanje. Potem pa so tu še socialni problemi, ki so posledice teh irrelevantnih zadev. Poglejte si Romunijo, kaj se dogaja tam to je nekaj, kar je nesocialno. Kaj ti, vrčevalna politika se ne sme dogajati na stroške najrevnejših in ravno to se dogaja danes v Romuniji. Lahko bi pozval vse, da najdemo pot nazaj k temu, da zagotovimo socialni status in socialno državo v Evropski uniji. Kajte, če ne bomo zagotovili tega, tudi ne bomo rešili proračuna. Seveda so potrebne reforme sem in tja. Sem pa proti temu, da se socialna država postavlja pod vprašaj in eh, to povzroča potem socialne nemire, To povzroča omajevanje državljanskih pravic in to povzroča to, da ulice obvladujajo policisti. To se dogaja danes v Bukarišti in v drugih mestih in na to nam mora dati misliti. Potem, kar se tiče izobraževanja. Ministri so pred kratkim dejali, da moramo postati najbolj konkurenčna regija in sicer zlasti na podlagi inovacij izobraževanja in raziskovanja. Ampak kaj se dogaja? Sredstev za ta področja je vedno manj in to je škodljivo. In spregovorili ste o prihodnih generacijah. In v svojem programu ste pravilno zapisali sledeče v Evropi moramo zvišati število delovnih mest, ampak dogaja se ravno nasprotno. Moja politična skupina pa si želi, da bi Evropa delala. Naj povsem jasno povem, da bomo to lahko dosegli samo, če bomo povezali zaposlovalno politiko in pa varstvo okolja, kajti to nista nasproti. Skupaj z vsemi močmi Skupaj s sindikati se moramo boriti za ustvarjanje novih delovnih mest. Hkrati pa moramo ščititi tudi okolje in zagotoviti moramo trajnostni razvoj. In v tej točki povsem podpiram dansko predsedstvo. Govorili ste tudi o energetski učinkovitosti. Da, tudi to je tema, ki nam je zelo pri srcu. Zagotoviti moramo energetsko učinkovitost. Obstajajo številni dobri eh, vzgledi, uh, ki jih moramo slediti. Bistvenega pomena tu je to, da bomo lahko znova ponosni. Evropejci morajo biti znova ponosni na Evropo. Če si pogledamo ZDA in pa eh, Kitajsko, potem eh, pogosto slišimo, da je bilo pred leti bolje in da je sedaj slabo. Jaz pa želim, da se ta trend obrne. Želim, da smo znova sposobni reči, da smo ponosni na Evropo. Dovolite še kratko pripombo, če mi dovolite. Eh, predsednik parlamenta. Imeli smo zelo dobro razpravo v naši politični skupini, preden sem, izvo, preden sem bil izvoljen za predsednika. Prisrčno bi se rad zahvalil Stevenu Juso eh, in pa drugim kolegom. Mi smo dober partner za kolegice in kolege v Evropskem parlamentu. Smo tudi dober partner predsedstva in pa Evropske komisije. Pogosto imamo drugačne predstavo Evropi, kajti želimo si socialno, ekološko, pravično Evropo. Želimo si pa predvsem demokratično Evropo in to mora veljati za vse države članice Evropske unije. Pripravljeni smo za pogovore in želimo skupaj z vami delati na tej Evropi. Gospod predsednik, še enkrat bi se Bi vam rad čestital. Čestitam tudi vsem izvoljenim podpredsednikom. Mislim, da bo sestava Evropskega parlamenta zelo dobra. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Svoboda. Sedaj pa dobi besedo gospod G. Ferhofstadt v imenu Alde. Eh, Hvala lepa, predsednik. Ministrska predsednica, mislim, da imate eno samo prednostno nalogo. Ta pa je, da najdete pot ven iz te krize ki jo trenutno doživljamo. Na eni strani kriza evra, na drugi strani kriza glede evropskih vrednot. Ena stvar pa je, mislim, da popolnoma jasna in sicer polovični ukrepi, ki smo jih sprejemali v zadnjih dveh letih, niso delovali. Tudi vsi dvostranski sestanki Merklove in Sarkozija niso bili uspešni. Pomirili so trge za 24 ur, potem pa se je vse znova začelo. Vse je pravzaprav že bilo izrečeno v zadnjih dnevih. Standard and Poor's je posredoval svoje mnenje. Skoraj da vsi evropski voditelji so te izjave obsodili. Moram reči, da sam nisem velik privrženec bonitetnih agencij, ampak kolegice in kolegi, namesto da bi se pritoževali glede bonitetnih agencij, bi morali kot evropski voditelji prebrati poročila bonitetnih agencij, predvsem pa razumeti sporočilo, ki ga pošiljajo. Kaj pravijo? Tisto, kar pravijo, drži. Razočarala sta me tako komisarja Barni in REN, ki sta to storila. Namreč, če dejansko preberete, kaj pravi Standard Poor's, gotovite, da to drži. V Evropi ni politične enotnosti, ni poguma, to je ključni problem. Potem pravi Standard Poor's tudi, da ne gre izključno za finančno krizo, gospodarsko krizo, temveč, da gre tudi zaradi krizo, ki je nastala zaradi neenakih položajev v trgovini. Tudi to drži nekatere države krčijo svoje izdatke, zato da bi rasle. Standard and Poor's, hvala lepa za ta aplaus, v poročilu Standard and Poor's piše točno to, tako da tisto, kar navajajo v poročilu, drži. Daleč je še do konca krize, zato moramo najti v Evropi trajnostno rešitev, ampak bodimo iskreni, takšne rešitve trenutno še ni na mizi. Potrebujemo stabilnost, skupne obveznice, sklad za odkup, čisto vseeno, kako to imenujete, to je bil nemški predlog, ampak kolegice in kolegi, resnično, če želite, da se kriza zaključi, potem morate nekaj storiti sedaj, v tem trenutku. To ni moje mnenje, to ni naše mnenje, to je tudi sporočilo italijanskega ministerskega predsednika. V Financial Times piše, ne pritožujem se zaradi znižanja ocen, ne. Problem je v tem, da v Evropi še vedno nimamo dovolj politične moči in odločnosti. To je rekel Mario Monti. Poglejte si Financial Times. Ne potrebujem to, da me Merklova treplja po ramenih. Tisto, kar potrebujem, je zaveza o evropskih obveznicah, o trgu evropskih obveznic. Ah. Prav ima. Če so obrestne mere 6 do 7 odstotne, potem to ni trajnostna rešitev edini način, da najdemo pot iz krize, je, če nadaljujemo z gospodarskim vrčevanjem in če istočasno znižamo obrestne mere, ki so trenutno 6 do 7 odstotne. Če tega ne bomo storili, potem bomo od gospoda Montija zahtevali pravzaprav nemogoče. Po eni strani mu bomo govorili, ja, saj ste super, krasni, kar še naprej nadaljujte s svojim delom, istočasno pa se bomo pritoževali nad temi šestimi, sedmimi odstotki. Gospa ministerska predsednica, težave imamo v Evropi tudi z vrednotami, ne samo zaradi tega, kaj se dogaja v Romuniji, na Mačarskem. Vem, da je komisija že sprožila kar nekaj postopkov zaradi kršenja. Upam, da bomo v Evropskem parlamentu dosegli večino za to, da se sproži tudi postopek iz sedmega člena pogodbe. Vprašanje, in to je zadnje vprašanje, ki ga imam, gospod Pitela, čestitam tudi vam za imenovanje na novo funkcijo, a še nekoliko časa mi boste dodelili, ker sem vas pohvalil. Ja, saj ste Italijan, v Italiji to vendarle počnete. Tako da imam zelo jasno vprašanje za vas, ministerska predsednica. Evropska komisija bi morala sprožiti postopek zaradi kršenja, mi bi morali sprožiti postopek sedmega člena. Zanima pa me, kaj bo storil svet, ali bo svet to uvrstil tudi na dnevni red naslednjega Evropskega sveta. Mislim, da bi bila napaka, če tega ne bi storili. Bistvo Evrope ni samo denar, temveč tudi vrednote in svoboščine. Hvala. Grazie, grazie, hvala lepa, gospod Verhoštat, hvala lepa vsem, dober dan. Gospoda Verhoštata pa sprašujem, če pripravljam odgovoriti na vprašanje strani kolega Garganja. Kasne, a v postopku catch the eye želite besedo. Dobro, modro kartico ste dvignili. Hvala. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima gospa Rebeka Harms za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Spoštovana gospa ministerska predsednica, zelo sem počaščena, da vas smem danes pozdraviti. Veste, kakšen sloves imate? Zlasti moja politična skupina se vas spominja po eh, rdeče, rdeče, zeleni vladi in seveda imamo zato prav posebne pričakovanja od vas. Ne samo zaradi vašega političnega ozadja in zaradi tega eh, svežega novega začetka na Danskem, vendar tudi zato, ker ste eh, ženska skandinavka, ker ste odločna in ker od vas črpamo navdih za rešitev te krize. Ste šarmantni in stvarni in ste predani politiki. To sem opazila že v Kopenhagnu in mislim, da bi bilo dobro, da bi vi kot ženska kanclerka v Nemčiji izvali glede politike. Od kriznega vrha se pogovarjamo o tako imenovani pogodbi in mislim, da bi bilo dobro, da bi še enkrat kritično razmislili o tej pogodbi. Kajti ta pogodba ni samo ovinek v tej krizi. Ta pogodba je enostavno uh, čisto preveč za, evropske za evropsko demokracijo. Kajti izključuje Evropski parlament, izključuje pa tudi nacionalne parlamente, ki niso dovolj vključeni in tega ne moremo sprejeti. Tudi sama sem mnenja, naprimer, da ne bi se v prihodnje neformalni krizni vrhi dogajali in mislim, da je to tudi z danskega vidika težko, kajti to spreminja razmerje moči v svetu. Mislim, da je pogodbena tehnika zelo težka. Mislim pa, da bo ta pogodba izrednega pomena za nadaljne delovanje Evropske unije. Vsebinsko je ta pogodba bila kritizirana. Vsi so jo kritizirali, ki so spregovorili pred menoj. Kajti osredotoča se na stabilizacijo, ampak takšna politika krize ni rešila, ampak jo je zgolj poglobila. In ne morem več prenašati tega, da na vsakem plenarnem zasedanju vedno znova in znova ugotavljamo, da smo še globlje v krizi, kot eh, smo bili pred prejšnjim eh, kriznim vrhom. Svetovna banka pravi, da Evropa pada v krizo in da bo potegnila v krizo še preostanek sveta. Koliko časa bomo morali še kaj takega poslušati? V danskem programu je zapisano nekaj, eh, kar govori o tem, da želite ravnati drugače. Prav, ampak začnite takoj sedaj in ne čakajte, prosim, na sredino predsedstva. Imamo investicijske programe za okrepitev gospodarstva. S tem moramo začeti takoj. Potem ste predstavili vaše ideje o podnebju, o klimi. Potem ste predstavili svoje zamisli o energetske učinkovitosti. To bi bil lahko motor za ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi. To, da nimate veliko časa, zato časa ne smete izgubljati. Potem je tu še regulacija finančnih trgov. Nekateri pred menoj so že spregovorili o tem. Posem se strinjam s tem, da bi se morali ukvarjati z evroobveznicami. Tega ne smemo več odlašati. Naj spregovorim še nekaj o vlogi Evropske centralne banke v tej razpravi. Tudi to je velik problem, še vedno je to velik problem. Namreč, da mislimo, da imamo lahko skupno valuto in da jo lahko obranimo, ne da bi storili korak v smeri Evropske centralne banke in ne da bi dali več moči EFSF-u. Govora je bilo o bonitetnih agencijah. Mislim, da se države članice še vedno niso odzvale na pravilni način. Spoštovana, gospa nekdanja kolegica, zelo spoštovana predsedujoča svetu in spoštovana ministerska predsednica Danske, bodite boljši kot ženska, kot so bili vaši predhodniki. Ukrepajte takoj in sicer skladno s svojimi političnimi prepričanji. Danes popovdne bomo razpravljali o Mačarski. In Mačarska je odličen primer za to, kako sta svet in komisija dopustila nek problem, da se s tem problemom nista soočila. Danes pa moramo plačevati za to, kar se dogaja na Mačarskem. Svet in komisija sta soodgovorna za to, kar se dogaja na Mačarskem. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie. Hvala lepa, kolegica Harms. Sedaj pa Martin Kellanen za tri minute. Hvala, predsedujoči. Se upravičujem samo trenutek, gospod Kellanen. Upravičujem se, ampak nekdo je dvignil modri karton. Gospa Harams, bi odgovorili na vprašanje? Kolegica Morvaj. Hvala lepa. Sem vas prav razumela, gospa Harms, da je Mačarska tista, ki je kriva za celotno zmedo, ki ste nam jo predstavili v svojem govoru. Ali je Mačarsko treba kriviti za krizo in za čisto vse, kar se dogaja? Na kakšen način se mačarsko vprašanje povezuje s tem, kar ste vi omenjali? Hvala. Mačarska je država z hudimi gospodarskimi težavami. Vlada Viktorja Orbana ni našla poti iz hude eh, gospodarske situacije na mačarskem. Namesto tega pa je Orban izbral pot eh, nacionalistične, šovinistične strategije na mačarskem in je začel to strategijo tudi izvajati. Ni pa spregovoril o slabostih svoje lastne politike. Mislim, da bi morali biti solidarčni z vsemi državami, ki imajo gospodarske težave. To vključuje tudi Mačarsko. To, da solidarnost ni vrednota, ki se jo uporablja a la carte, V Evropi veljajo hkrati vse vrednote in ne samo solidarnost, pri čemer pa lahko potem uh, ostalo, kar pozabimo, za kar pa se zauzema Viktor Orban. Hvala lepa, besedo najem nazaj kolegi Kalanano in sicer za tri minute. Eh. Hvala predsedujoči. Najprej bi rad pozdravil dansko ministrico, ministersko predsednico. Dobro je, da je tudi članica Kraljeve družine prišla na mesto ministerske predsednice, tudi za Združeno kraljestvo to nekaj pomeni. Moram reči, da so danski vojaški predstavniki skupaj z britanskimi in francoskimi sodelovali tudi v akcijah v Libiji, zato se zahvaljujem. Vesel sem, da danska prevzema predsedovanje Evropske unije v tako ključnem trenutku, ko kot Evropa pravzaprav stojimo pred prepadom. Včasih pravijo, da so najbolj drzna dejanja v politiki tista, ki ki se nanašajo na to, da nekdo govori po pravici in iskreno. Nekateri pravijo, da bi davek na finančne transakcije negativno vplival na gospodarsko rast v Združenem kraljestvu in upam, da boste vsem evropskim voditeljem povedali, da je prišel čas, da se soočijo z resnico o evropskih šibkih točkah in o evropskem evro območju. Zadnji svet je bil izgubljena priložnost. Namesto, da bi se lotili teh težav, se je Evropski svet še enkrat lotil pravzaprav zrenja v svoj lasten popek in obravnavanja internih vprašanj. Gospa ministerska predsednica, soočamo se ne z eno krizo, temveč z dvema krizama. Kriza evroobmočja je seveda akutna, zavedati pa se moramo, da se Evropa sooča tudi številnimi izzivi, ki so povezani z mednarodnim gospodarskim položajem, ki ga zauzemamo. Zaostajamo za bolj dinamičnimi regijami na svetu, birokracija pravzaprav duši podjetja, nimamo na voljo dovolj spodbud za inovacije. Imamo agendo EU 2020, ki spodbuja podjetja, da ustvarjajo nova delovna mesta in da so bolj inovativna. Zato se moramo osredotočiti na spodbujanje inovativnosti podjetništva in oblikovanja enotnega trga. To so tudi nekatere od ključnih točk danskega predsedstva. Glede večletnega finančnega okvira pa se strinjamo, da bi morali javne finance konsolidirati. Proračun mora zreti v prihodnost, ne pa v preteklost, biti mora stroškovno učinkovit, kot pravite v vašem programu. S tem se strinjamo. Vse države članice bi morale zauzeti stvaren, nekoliko zadržan pogled na evropski proračun. Proračun je treba zamrzniti, preostala sredstva je treba bolj smotrno in učinkovito porabiti. Veselimo se že vseh prizadevanj predsedstva tudi zato, da se oživi enotni trg. Mi delimo vizijo o Evropi kot območju za odprto trgovino, za naložbe. Kaj ti to je predpogoj za povečanje rasti in zaposlovanja. Očitno pa je, da vse več ljudi uporablja jezik 21. stoletja za opisovanje propadlih politik iz 20. stoletja. Govorite o učinkoviti politiki, o učinkoviti standardizacijo, industrializaciji in tako naprej. Ampak vsi uradniki bi se morali spomniti pravzaprav na to, da nas vsaka nova regulativa nekaj stane, bodi si to ceno plačajo potrošniki, ki kupujejo blago ki plačujejo za storitve ali pa to plačajo delavci, ki delajo v tovarnah, ki izvažajo v tujino. Gospa ministerska predsednica, moram reči, da nas skrbijo nekatere pobude z področja pravosodja in notrnih zadev in z področja zonalnih zadev. Predsedstvo ne bi smelo podpreti predloga komisije za enoten davek na podjetja. Mislim, da bi se morali vsi zavedati, da je to nevaren predlog. S tem, gospod predsedujoči, bi rad zaželil danskemu predsedstvu veliko uspeha. Veselim se že skupnega dela za to, da bi dosegli skupen cilj. Hvala. Prevolika. Hvala lepa, gospod Kalana. Sedaj pa za tri minute dobi besedo Sondergaard. Čak, eh, Fomen. Hvala lepa, predsedujoči. Na začetku bi rad čestital danskemu predsedstvu in danski vladi. Rad bi vam čestital, zato ker ste ravno kar zaključili stodnevno obdobje, ko upravljate funkcijo danske predsednice vlade. Na volitvah septembra ste skupaj s svojimi zavezniki zastavili zelo jasno vprašanje, na katerega naj bi dansko prebivalstvo tudi odgovorilo. Vprašanje je bilo, ali naj vložimo več, zato da najdemo pot iz krize, ali naj nekoliko več privarčujemo za to, da jo najdemo, ali naj vlagamo več v ustvarjanje novih delovnih mest, ali naj vrčujemo in povzročimo izgubo delovnih mest. Dansko prebivalstvo se je na to vprašanje odzvalo tako, da vas je izvolilo na mesto ministerske predsednice. Vprašanje, ki ste ga zastavili tekom danske volilne kampanje, je še toliko bolj relevantno za Evropo kot družino držav. Evropska unija se trenutno nahaja v najhujši krizi. Več kot 10 odstotkov evropskih državljanov je brezposelnih. Samo v Španiji 5 milijonov, to je več kot ima danska prebivalcev. Dve tretjini evropskih držav beleži brezposelnost med mladimi ki je višja. Naprimer, 30 odstotna brezposobnost mladih v Grči, 40 odstotna v Litvi in tako naprej. Beremo kar nekaj predlogov, ki sta jih spisala Merklova in Sarkozy in ti predlogi naj bi nam pomagali pri iskanju poti krize. Ampak ti predlogi se nanašajo izključno na vrčevanje. Ali resnično kdo meni, da bomo to krizo rešili tako, da bomo vrčevali, da bomo znižali izdatke, da bomo poslabšali situacijo. Grčija je to poizkusila, niso uspeli svojimi ukrepi niti v drugo, ne, celo v tretje. Ni nobenega znaka, da bi s temi ukrepi v Grčiji dosegli uspeh. Mislim, da ima Danska prav, ko za slogan svojega predsedovanja opredeljuje da mora Evropa bolj in več delati. Strinjamo se, da bi morali Evropo spraviti na drugo pot, na novo pot. Zato bi se zaključek radanskemu predsedstvu rekel samo to, da ljudje v Evropi ne potrebujejo več dodatnih vrčevanj, ki bi jih naložila Evropa, ne potrebujemo več finančnih spopadov, ne potrebujemo več nižanj pri plačah, Tisto, kar potrebujemo, so delovna mesta, izboljšati je treba splošno blagostanje in kakovost življenja. Dansko predsedstvo ima na voljo šest mesecev, da dokaže, da je del rešitve, ne pa del krize in problema. Hvala. Hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa besedo dobi gospod Messerschmidt za dve minute. Najlepše hvala. V teh zadnjih pol ure smo slišali kar nekaj razborljivih stvari, kot da bi gledali eh, romantični film. Eh, danska predsednica eh, vlade je šolana na Birokratski akademiji v Bružu in prišla je na oblast s podobno, kot se pač to dogaja v Evropski uniji. Eh, predsednica eh, sveta, lahko ste ponosni, lahko vam vsem eh, povem, da se boste zaljubili v Hela Tolen Schmidt. Ona dejansko poseblja ljudi, ki pridejo na oblast, brez da bi za njih kdorkoli dejansko glasoval. Še več, danski glasovalci eh, so, eh, voljivci so nezadovoljni, ker so jo izvolili, čeprav eh, so naprimer v Grčiji in Italiji morali postaviti marionetne vlade, medtem ko na Danskem pa to vse opravimo čisto drugače, brez protestov, brez ugovarjanja prava lojalnost. Kaj več bi sploh lahko hoteli? Eh, vendar Heltoning Schmidt, prosim samo nekaj, pridite v Brusel, pridite v Strasbur. V naslednjih nekaj mesecih v teh evropskih inštitucijah eh, delajte čim več za to, da vaša vlada ne bo uničila situacije na Danski. Evropska unija je uh, super uh, tanker, ki se že skoraj potaplja. EFSF, kot smo že videli, Torej, kot smo slišali, bonitetne ocene se zmanjšujejo. Kaj se bo zgodilo? Čim eh, veliko več um, nasilja pri potapljanju tega Titanika lahko pričakujemo. Dobrodošli v eh, Evropski uniji. Eh, vsi vaši prijatelji so tukaj, lahko oblikujete svojo državo, svoje prepričanja, lahko tukaj poveste, nihče zunaj teh zidov vas ne bo poslušal niti slišal. In vse skupaj so vam podali na uh, srebrnem pladnju. Uh, najlepše hvala, poslane Messerschmidt. Uh, ali lahko odgovorite na vprašanje uh, poslanke Sinclair? Gospa Sinclair, izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Imam vprašanje za danskega kolega o evropski davku na finančne transakcije. Zanima me, ali se strinjate z Margaret Besterstad, dansko ministrico za ekonomijo, da bo se, bodo izgubila ogromno število. Uh, delovnih mest ali pa se strinja z svojo kolegico, ki je ministrica za zunanje zadeve, ki pravi, da je to čisti nonsens. Jaj. Strinjam se, da davek na finančne transakcije bo zelo škodljiv za delovna mesta v Evropi, za delovno silo, za konkurenčnost eh, Evropske unije. Uh, Vendar pri tem ne smemo pozabiti, da je uh, politika uh, Danske taka, kot je. Nekateri so za, drugi so proti. Dejansko ne vemo, kaj si v tem misli uh, eh, densk, danska vlada in to bomo lahko videli še naprej. In sedaj, gospod Medlener, eno minuto. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, helaas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, gospa Toning Schmidt, dejansko nisem slišal toliko uh, velikih besed iz vaših ust. Uh, podobno kot Barozo, skoraj enako kot on ste govorili. Veliko besed in nič povedali. Obljube poslušamo že 15 let, da bo Evropska unija najmočnejše gospodarstvo na svetu pa to se do sedaj prav gotovo ni izkazalo za resnično. Če pogledamo, kako zaostaja naša uh, ekonomija, kako si politiki bašajo žepe in tako dalje. Vendar uh, nizozemska ima težave z Evropo. Imamo najboljši socia sistem socialne zaščite na svetu, na to smo ponosni, vendar evropska birokracija nam ga poskuša uničiti. Zaradi tega, ker enostavno ni sprejemljivo, da bi evropski delavci imeli tako raven socialne varnosti uh, deset let uh, moramo delati, smo morali delati, da pride do take priložnosti. In upam, da Bolgarom, naprimer, ne boste uh, preprečili vključitev v šengensko območje. Uh, Želimo, da se eh, nizozemski socialni eh, sistem odkrije nadaljuje v naslednjih letih. Sedaj pa uh, gospod Pelsted, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi uh, pozdravil uh, dansko predsednico vlade v Evropskem parlamentu. Veselili smo se danskega predsedstva in upam, da se bo vse dobro izteklo. Mnogi tukaj mu dajemo popolno podporo. Danes smo slišali kar nekaj govorov, ki niso bili ravno podpori, vendar večina v tej dvorani se strinja z dansko predsedstvo glede štirih prioritet, ki, so, ki jih je postavilo. Naše naloge na ekonomskem področju, šesterček, eh, finančni pakt in ne nazadnje eh, prihajajoči eh, proračun eh, je tisto, kar je bistveno v naslednjih eh, šestih mesecih. Za celotno Evropo je pomembno, da imamo odločno, ehm, drzno predsedstvo, ki bo eh, res prineslo spremembe, tudi če obstajajo različna mnenja. Ko bomo postavljali gospodarski program ko bomo razpravljali o njemu, potem upam, da bomo vključili tudi energetiko. Eh, tudi na tem področju moramo najti pomembne rešitve. Leta 2011 350 milijard evrov smo porabili za nakup in uvoz nafte v Evropo. In če pogledamo eh, energetsko učinkovitost, ogromno tega denarja bi lahko prihranili. Danes smo na žalost eh, priča evropskim podjetjem in um, državljanom, ki so vedno bolj odvisni od nafte, ki prihaja od gospoda Putina in vz, bližnjega vzhoda. Če bomo imeli uh, močno uh, direktivo na tem področju, potem bomo res lahko uvedli konkurenčnost, uh, inovacije in odigrali ključno vlogo na globalnih trgih. Kar je pa najpomembnejše, vz, ustvariti moramo nova delovna mesta in na ta način bo Evropa začela rasti, kar je tako zelo potrebno. To je ena od nalog danskega predsedstva, ki ga bo upam izvedlo v naslednjih šestih mesecih in predsedstvu želim vse najboljše, upajoč, da bomo na koncu dobili. Eh, resne rezultate z zelenim rastjo in zelenim razvojem v Evropi. Sedaj pa kolega Jorgensen, dve minuti in trideset, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči in uh, hvala uh, eh, premijerki Torning Schmidt za njen zelo jasen in ambiciozen program danskega predsedstva. želimo uh, dinamično, zeleno, varno in odgovorno Evropo. To je prav gotovo prava usmeritev za Evropsko unijo v prihajajočih časih. Mnogi evropejci uh, so, se počutijo nekoliko odmaknjeni od tega, kar se dogaja v Bruslju in Strasburu, ampak eh, realnost je nekaj popolnoma drugačnega. Uh, v resničnem življenju je drugače. Odločitve iz tega parlamenta vplivajo na vsakdanje življenje ljudi iz eh, cele Evrope. Eh, in ko govorimo o odgovorni in dinamični Evropi, potem govorimo o ustvarjanju novih delovnih mest, o spodbujanju rasti To pa seveda pomeni, da se moramo povezati, pa tudi zategniti pas. To je zelo težko doseči, to ravnotežje. In to, kar so rekli eh, kolega eh, Messerschmidt, govoril je o eh, ljubezenskem razmorju med skrajno levico in desnico na danskem, ampak poročilo ni, da tiste države, ki ne zmorejo same, morajo oditi. Povezani moramo biti v Evropski uniji. Zelena Evropa je še ena vizija v času krize. Ne smemo uh, pozabiti na. Uh, to problematiko. Nekaj je treba narediti za podnebje in okolje. In e, pomislimo na energetsko učinkovitost. Govorimo o zmanjšanju e, emisij CO2 v Evropi za 25 odstotkov. To pa lahko dosežemo z 20 odstotkov povečano energetsko učinkovitostjo. E, dva milijona evropejcev lahko skozi to dobi svoje delovno mesto, ki so se je sedaj brezposlenih. Ta, ta način lahko pokažemo, da če smo čezmejno povezani, lahko stvari spremenimo. Varnejša Evropa pa seveda se nanaša na mednarodni kriminal in terorizem. To je eh, nekaj, kar je zaskrbljujoče in tudi tukaj čezmejno sodelovanje lahko pripomore. Govorimo o bolj učinkoviti Evropi, ki uh, upam, da jo bo. Uh, dansko predsedstvo doseglo. Najlepše hvala. A mi lahko poveste, kolega, ali sprejemate poslansko vprašanje eh, kolega Dartmuta? Ja, izvolite. Eh, gospod Jorgensen, ali ste mogoče ugotovili, da politike komisije ustvarjajo Evropo, v kateri je, obstaja masovna brezposelnost? has it occurred to the honourable member that the european commission does. torej evropska eh, komisija daje predloge mi smo pa tisti ki oblikujemo politike in tudi predsednik evropskega sveta v nekem procesu in če naredimo to kar predlaga dansko predsedstvo Ehm, da se zauzemamo za rast, trajnostno rast in finančno stabilnost, potem bomo eh, pozitivno eh, spremenili eh, vsakdanje življenje evropejcev. E, bene. Hvala lepa, nadaljujem. Kolega Rode za dve minuti. Uh, gospa premijerka, dobrodošli tukaj, kjer se je za vas vse začelo. Govoril bom angliško, ker ji želim čestitati in tudi njeni vladi. Eh, zadnjič sem eh, čestital eh, kolegici Redingovi na tem plenarnem zasedanju in stolmačeno je bilo kot, kritisi, kot kritika in sedaj bi se hotel uh, izogniti takem napaki. Uh, danski bi že Leonglas čestitati zaradi treh zadev. Zaradi tega, ker ste med prioriteti rekli, da boste prisluhnili um, Evropskemu parlamentu in se držali tega, tega, kar je na dnevnem redu. To pomeni, da imate ambiciozen pa tudi pragmatičen načrt. To uh, pomeni, da želite igrati pošteno. In ne nazadnje, vi in vaši ministri ste dobro opravili pripravljalno delo, bili ste zelo pridni in ste se zelo uh, eh, unaprej posvetovali z parlamentom. Zato sem vam hvaležen in pripričan sem, da boste dobili podporo, za katero ste danes zaprosili. Vendar predno uh, premijejka pozabi na vse ostalo zaradi uh, teh komplementov, bi zastavil nekaj vprašanj. Uh, kako se boste uh, lotili uh, novega medvladnega uh, sporazuma in se izognili nesoglasnostim? Drugo, kaj eh, Danska misli o Tobinovem davku eh, glede na zadnje Eh, informacije, eh, je lahko to 130 eh, tisoč delovnih mest manj. In ne na zadnje, razpravljamo o pravilih povezave ponovnega združevanja družin. Predsednik parlamenta Šulc je kritiziral pravilo tako, da Eh, se začne uporabljati pravilo 24. Torej, toliko z moje strani in še enkrat eh, vse najboljše želim danskemu predsedstvu. Hvala lepa. Eh, kolega Rode, ali ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje kolega Okuni? Kje? Bi si dali mogoče slušalke gor? Kol Po mete si le gufje. Prosim, nadenite si slušalke. Ali boste odgovorili na vprašanje kolega Okonija, kolegice? Kjero skuza, ma če mm, sta to na misunderstanding. Se opravičujem. Eh, kolegica eh, se je samo želela upisati na seznam govornikov, ne pa postaviti vprašanje. Dobro, vse je jasno. Eh, potem pa sedaj kolegica Turnen. Smit, eh, manj tak. Gospa predsednica vlade, gospa uh, Torning Schmidt, najlepše hvala za vaš odličen govor. Moram reči, da je zelo osvežujoče, da vidimo močno žensko zavizijo na čelu Evrope, kjer je sicer uh, veliko uh, starih sivoglasih, sivolasih glav. Uh, Kar se meni zdi najpomembnejše je to, da dansko predsedstvo se zauzema za skupno rešitev za krizo. Moramo se osredotočiti na zeleno in trajnostno rast ter nove, nova delovna mesta v tem sektorju. To potrebuje na milijone. Eh, brezposelnih evropejcev. In moja generacija je med njimi tista, ki je najbolj prizadeta. Upam, da bo eh, dansko predsedstvo lahko naredilo še en korak naprej ter eh, zmanjšalo nezaposlenost med mladimi za 50 odstotkov, tako kot eh, načrt do leta 2020. In ne nazadnje, zdi se mi, da je najpomembnejše da se zavemo, da zavrčevanjem ne bomo rešili krize. Na to smo se do sedaj izključno osredotočali, ampak eh, sedaj eh, moramo začeti ustvarjati nova delovna mesta v naših gospodarstvih in pravične rešitve. Z veseljem sem prisluhnila vašem govoru danes in upam, da boste dosegli zastavljene cilje. Kolega Rosbach, dve minuti. Kolegica. Velkommen, fru statsminister. Der ligger store udfordringer foran. Lep eh, pozdrav predsednici danske vlade. Pred eh, danskim predsedstvom je veliko izzivov v naslednjem šestmesečnem obdobju in upam, da bo eh, res uspelo reformirati porabo energije v Evropski uniji. To je pravi izziv. Upam, da boste podprli popolnoma nove um, inicijative za trajnostno energetsko porabo. Gospodarska kriza je zelo vplivala na prebivalce v Evropi. Veliko uh, ljudi je brezposelnih, kot smo slišali, še zlasti mladih. Uh, srednja in mala podjetja pa so v zelo težkem položaju, težko poslujejo in zaradi tega je treba nekaj storiti. Ne pričakujem, da bo eh, predsedstvo se ukvarjalo z eh, spremembami pogodb, ki nimajo javne podpore. Eh, ne smemo povečavati birokracije, ampak dejansko. Po, od, okrepiti notranji trg ter povečati konkurenčnost. Še ena. Še eno pomembno področje ribištvo, ribiško in kmetijsko politiko je treba reformirati. Proces je že začel. V časih gospodarskih eh, primankljajev je treba seveda vrčevati. Eh, mogoče bi eh, bilo treba v tem parlamentu zmanjšati število članov kot vemo, eh, to stane davkoplačevalce veliko. Prenehati moramo eh, plačevati za tiste ukrepe, ki niso učinkoviti. Upam, da bo dansko predsedstvo delalo ciljno in realistično, tako da bodo državljani Evropske unije dobili spet zaupanje v prihodnost v tem delu sveta. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica. Rosbach in sedaj kolega Paul Murphy eno minuto. Hvala. Že štiri leta doživljamo krizo v Evropi in rezultati so jasni. Imamo eh, spiralo navzdol, eh, ki je prisilila, da se številne države in številni ljudje soočajo s katastrofo, veliko staršev ne more več nahraniti svojih otrok in velik del Evrope se sooča z napovedmi recesije tudi v letu 2012. Tako premijer, kot gospod Barroso sta govorila o rasti, vendar pa če preberemo seznam eh, vaših nalog, je jasno, da boste počeli isto kot običajno in da se boste osredotočili na varčevanje. Eh, kar zadeva uresničevanje gospodarskega upravljanja, to je metoda institucionalizacije varčevanja na račun demokracije po vsej Evropi. Eh, definicija norosti je, da vedno znova počneš isto in pričakuješ drugačne rezultate in to je ravno to, kar počnete tukaj. Ali je to norost, ali je to samo način, kako zagotoviti, da bodo imetniki obveznic dobili svoj denar na račun delovnega ljudstva. No, če bo na Irskem prišlo do referenduma o tej pogodbi, ki vodi v še večjo institucionalizacijo, a, Eh, vas sprašujem, ali boste spoštovali pravico Ircev, da svobodno volijo, ne da se morajo bati groženi in ustrahovanja. Hvala. Hvala lepa, kolega. In sedaj za eno minuto dajem besedo gospod Savela. Ja, Najlepša hvala. Gospa premijajka, naj vam zaželim čim več uspeha v prihodnjih šestih mesecih. Bi pa želela podati dva specifična predloga, s katerimi lahko izboljšamo to, kar že obstaja v politiki komisije. Na področju energetike bi vaše predsedstvo morda lahko prevzelo pobudo in naredilo pregled vseh obstoječih energetskih virov v Evropi. Vedeti moramo, kakšne, katere vire ima Evropa na voljo in kateri viri oziroma katere naložbe niso realistične. E, imamo naprimer e, sončne elektrarne v državah, kjer pravzaprav ni sonca, torej potrebujemo nek register. E, druga pobuda pa je vezana na zaposlovanje. Včeraj je Wall Street Journal objavil članek, o begu možganov v Evropi, o velikem številu delavcev, ki zapuščajo Evropo. Preučiti moramo spremembe, ki jih to povzroča v sami strukturi eh, v Evropi. Torej, prosim, da spoštujete, zelo poštevate ta dva predloga. Hvala, kolegica. In sedaj za eno minuto dajem besedo kolegu Klajsu. Hvala. Eh, gospa premijerka, upam, da se zavedate, da med prebivalci v Evropi vladajo zelo visoka pričakovanja do danskega predsedovanja. Eh, vaša država je država, ki je sprejela številne nujne ukrepe za to, da bi rešila težave povezane s preseljevanjem. No, tega ostale države članice niso vedno pozdravljale. Zaradi trenutne krize pa je vaša država naredila tudi nekaj zelo drznih korakov. Eh, varovali ste pravico do eh, svobode izražanja kljub eh, nestrpnosti islama. In res upam, da boste varovali tudi pravico držav članic, da same oblikuje svoje politike na področju preseljevanja in azila. Zaradi pomakanja nadzora na zunanjih mejah Evropske unije imamo krizo Schengna in krizo evra. Hvala. Grazie, kolega, la parola. Hvala lepa, kolega. In sedaj eno minuto in 30, kolega Langen. Möchte... Hvala, predsedujoči. E, danski premijer, ki želim čestitati za, za njej do Evrope, zelo prijazen program. To je po našem mnenju pr popolna novost in zelo se bomo potrudili, da bi ta program aktivno podprli tudi pri izvajanju posameznih okrepov eh, in tudi pri vaših eh, prizadevanjih, da ne bi eh, bila v spredju medvladna metoda, temveč metoda skupnosti. Mi smo na vaši strani, če boste eh, se odločili prevzeti pobudo tukaj. In še nekaj naj dodam. Eh, Eh, popeljite Dansko iz tega evroskeptičnega kota. E, imate poseben položaj in imate možnost ne samo, da stabilizirate evro, ampak da spremenite dosedanje dansko mnenje in da se aktivno približate evru. In pa še nekaj naj dodam. Mi podpiramo vaš program, vendar pa sem večkrat v najavah prebral, da želediti, želite narediti korak proti Turčiji. Danes tega niste omenili. E, prosim, gospa premjejka, naredite nam e, eh, usluga v tem polletnem predsedovanju in prepričajte e, Turčijo, da ne blokira prihodnjega ciprskega predsedovanja, kajti če želi Turčija še naprej blokirati Cipr, boste morali na koncu vašega eh, šestmesečnega obdobja reči, da pri tej točki žal niste uspeli doseči svojih ciljev. Poskrbite za to, najlepša hvala, podpiramo vas. Grazie, Or... Hvala, kolega Langen. In sedaj dajem besedo kolegu Klodu Morajesu za eno minuto. Izvolite. Um, Gospa premijajka, dobrodošli dobrodošli v Evropskem parlamentu in naj najprej povem, eh, da sem dolga leta sedel z vami v odboru in eh, vem, kako delate. Rekli ste, da je gospodarska kriza bistvena, ampak vem, da ste vi in vaša ekipa zelo zgodaj prišli v naš parlament eh, na zelo odprt način. Govorili smo o pravosodju, govorili smo o notranjih zadevah. Niste se poskušali izogniti tem zelo občutljivim temam. Vse države, eh, vključno z vašo, eh, imajo številne težave na teh področjih, ampak namesto, da bi se temu izognili, ste se odločili, da se boste lotili teh temeljnih gradnikov zakonodaje, ki jih pripravljamo v našem parlamentu. In eh, prosimo vas, da ohranite tak pristop tudi v vašem predsedovanju ko gre naprimer za težavno vprašanje Schengna in kar, ko gre za druge pomembne gradnike, eh, skupna azilna politika, eh, Eh, pakt o preseljevanju in azilu. Vse to so zadeve, kjer že dolgo prihaja do zamud in upamo, da boste vi uspeli stvari premakniti z mrtve točke. Kar pa zadeva stališča glede Mačarske, eh, želeli bi eh, jasno sporočilo z predsedstva, kajti smo skupnost vrednot, prolik skupnosti, ki poskuša razrešiti finančno-gospodarsko krizo. Hvala. Hvala lepa, kolega, in sedaj dajem besedo poslancu Lambsdorfu. Izvolite. Ja. Hvala. Gospa premijejka, za začetek naj se vam najprej zahvalim. Modri karton. Eh, honorable Moraes. Kolega Moraes, ali želite? Ne bo par govoril. E, Če se poslanec Moraes strinja, bi dovolili še eno vprašanje. Izjemama, izvolite. Eh, Hvala. Gospod Moraes, rekli ste, da želimo, da se dansko predsedstvo učinkovito loti vprašanja Mačarske in da nujno ukrepa. Ampak kdo smo mi, gospod eh, Moraes? Uh, kolikšen delež vaših voljivcev po vašem mnenju želi, da se predsedstvo v tem trenutku loti vprašanja Mačarske, ko po Evropi vlada taka kriza, ko je toliko brezposobnosti, toliko revščine? Kolikšen delež evropskih voljivcev po vašem mnenju želi, da se ukvarjamo uh, Eh, z obsodbami na račun Mačarske ali z vprašanjem varoha človekovih pravic na Mačarskem, naprimer. Gospod Moraš, ja, dejal sem, da je gospodarska kriza bistvena za državljane Evrope in da dansko predsedstvo temu pripisuje velik pomen. Omenil sem, Eh, Mačarsko in Mačarsko ustavo. Tu gre za vprašanje vrednot in predsedstvo mora skupaj z našim parlamentom, s svetom in komisijo se lotiti vprašanj, ki nas tukaj skrbijo. Ja, eh, kaj ti tukaj gre za temeljne vrednote in tu pravzaprav ne gre za Mačarsko, gre za eh, politike mačarske vlade in politike katerekoli vlade, ki se jih je potrebno Eh, lotiti, kadar gre za kršitve temeljnih vrednot. Eh, seveda pa to ni edino pomembno vprašanje, ki ga mora naš parlament obravnavati. Sedaj pa dve minuti, kolega Lambsdorff, izvolite. Hvala. Drugi poskus, torej. Za začetek naj se vam zahvalim, gospa premijerka. Takoj potem, ko ste eh, nastopili eh, na eh, tem položaju, ste. Eh, odpravili to neumno idejo, da je prejšnja vlada odpravila, eh, torej ponovno uvedla nadzor na mejah. In to je bila dobra novica za državljane v obmejnih regijah, pa tudi za podjetja, predvsem za špediterje na obeh stranih meje. Najlepša hvala za to, to je bil res dober ukrep. In pa druga točka, in tukaj se pridružujem Wernerju Langenju, prosim, da zagovarjate metodo skupnosti. E, doživeli smo že, kaj se zgodi, če se vrnemo v medvladni pristop iz 19. stoletja in e, pristopa, ki ga to, ta način prinaša. Kaj ti, če eh, nam prihodnost prinaša povratek tega časa, potem je to še en argument za metodo skupnosti. In pa še nekaj, kar je pomembno. Uh, v svojih prednostih nalogah govorite o enotnem nastopu Evropske unije na vzven. Dobro se mi zdi, da izkoriščate to priložnost predsedovanje svetu, da eh, se raz, eh, začne razprava o tem, ali eh, ste dejansko pripravljeni eh, se vključiti v skupno obramno in varnostno politiko, kajti vi ste edini, ki tukaj ne sodelujete. Sicer pa naša skupina podpira postopek po 37. členu. Svet je tisti, ki bo dal priporočilo, ampak vendarle je to samo priporočilo za to, prosim, da zagotovite ustrezno večino držav, kajti samo na tak način bomo pri Mačarski kaj dosegli. Hvala. Kolega, Hvala lepa, kolega. In sedaj je kolega Turme za eno minuto. Eh, Spoštovana premijerka, rezultati in ne namere tak je tudi moj političen cilj in hvala za to. Kar pa zadeva direktivo o energetski učinkovitosti, eh, rad bi, da bi parlament eh, prišel do tega, da bi bil sposoben sprejeti dogovor z vami. Vendar pa naj vas upozorim na nekaj, kar je bistveno za to, da bomo kratkoročno lahko zagotovili naložbe. In sicer Evropska investicijska banka decembra 2008 je 27 predsednikov vlad in držav vse odločilo, da leta 2009 eh, se poveča eh, posojilna zmogljivost na 55, z 55 milijard na 80 milijard. To je pomenilo 25 milijard eh, več denarja za naložbe v vetrno energijo, v druge naprave in na ta način se je reševala tudi eh, avtomobilsko industrijo. Zdaj smo ponovno eh, v kreditnem krču in eh, vendar pa je Evropska investicijska banka za naslednje leto zmanjšala posojilno zmogljivost na 60 milijard. Zakaj v tem kričnem, eh, kritičnem trenutku zmanjšujemo to zmogljivost za 20 milijard? In pa drugo vprašanje, zakaj Evropska investicijska banka ne izkorišča eh, tega, kar je gospod Dragi ponudil kot možnost preživetja za zasebne banke. Zasebne banke imajo eh, na voljo 500 milijard obresti en odstotek in Eh, to izkoriščajo, vendar pa tega ne vlagajo v realno gospodarstvo. Zakaj torej investicijska banka ne more posojati denarja eh, po obresti en odstotek, naprimer 80 milijard in na ta način zagotoviti naložbo v evropsko gospodarstvo? Ali ne bi bil to najboljši eh, pozitivni držaj, ki bi ga lahko zagotovili v vašem predsedovanju? Hvala. Hvala kolega Turmes in sedaj dajem besedo kolegici Mari Bicotto. Hvala lepa. Eh, borze se rušijo, centralistični lobi izginjajo, eh, pred, pričakujemo pa izvedbo evropskega semestra v popolnosti. Moramo se uh, osredotočiti na reševanje uh, problema vseh evropskih uh, prebivalcev in dansko predsedstvo pravi, da tukaj ne bo uporabljalo evrokracijo. Predvsem ne vem, kako naj danes predlagamo prioritete eh, na področju eh, vključevanja eh, balkanskih držav. Ogromno imamo že kriminalitete v Evropi. Ravno tako dansko predsedstvo se zauzema za vključitev Turčije v Evropsko unijo, ki je še daleč po kriterijih pri izpolnjevanju vendar pa dansko predsedstvo naj bi rešilo evro, eh, ki sploh ni članica evroobmočja, ker nikoli ni zaupala v to valuto. Najlepša hvala. Besedo sedaj dajem gospe Sinclair za eno minuto. Gospa predsednica vlade, predsedstvo sveta EU prevzemate v času, ko prihaja do resnih grožen demokratičnim načelom v Evropski uniji. Priča smo bili v zadnjih mesecih, kako so izvoljene voditelje eh, na nasiln način eh, spravili iz njihovega položaja istočasno, pa vidimo, da čakamo na povsem nove rešitve ko bi vseh 27 držav članic eh, moralo opraviti referendumsko odločitev tudi v zvezi z demokracijo. Mislim, da je sporočilo jasno. Evropska unija gleda stran gre za velike nevarnosti, pro, more biti propad evra. In sedaj Evropska unija išče močno voditeljsko vlogo Danske, ampak kako bo država, ki ni v evromočju, to naredila? Evropska unija išče pomoč iz mednarodnega denarnega sklada, ampak kako, če Združeno kraljestvo ki ni v evro območju, naj bi pomagalo pri reševanju evra kot članica Eh, mednarodnega denarnega sklada. Gospod Mario Mauro, sedaj minuto in pol. Grazie, Hvala, gospod predsedajoči. Eh, gospa premijeka, pri napovedih programov se je izkazalo, da je glavna prioriteta danskega predsedstva svetu Evropske unije zagotoviti ekonomsko gospodarstvo, ki bo odgovorno. Kaj pomeni? Kaj to pomeni? Bolj odgovorna Evropa je zame Evropa, ki se zaveda nevarnosti, v kateri je. In sedaj je glavna ovira temu evropsko vodstvo, ne pa ev, eh, sam evro. V evroobmočju eh, so države, ki imajo skupno valuto, ne pa skupno politično vodstvo. Zaradi tega eh, države, ki so v težavah, uh, morajo dobiti možnost, da jih rešimo dobro delo je opravilo polsko predsedstvo, nikoli ni pozabilo na glavno prioriteto in to je poudariti enotnost kot edino orožje v boju proti nevarnostim, ki si jih niti ne moremo predstavljati, so pa veliko bolj realni kot najrazličnejše predvidevanja in napovedi. Gospod eh, predsednik Šulc, želim vam vse dobro pri vašem vašem delu in reči vam moram, da eh, vam bomo pomagali v boju, ki ste jo včeraj napovedali, zato da se z eh, parlamentarizmom borimo za ustvarjanje Evropske unije. Hvala, kolega Mauro. Sedaj dajem besedo kolegici Estrela. Eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobrodošla predsednica danske vlade tukaj v Evropskem parlamentu. Evropska unija je razdeljena. Na eni strani imamo države, ki lahko najemajo posojila po nizkih obrestih in tiste države, ki morajo plačevati zelo visoke obresti za najeti kapital. In uh, to je temelj krize. In v tej uh, krizi na nek način egoistično vedenje postaja uh, glavno. Solidarnosti pa ni. Mislim, da moramo izkoristiti obstoječo solidarnost, ki jo je vendarle še Evropski parlament je eh, poročilo, ki sem ga sama eh, pripravila v preteklosti, sprejelo že pred dvemi leti, ampak kljub temu polsko predsedstvo tega ni dalo na dnevni red zaseden Evropskega sveta. Očitno eh, je tukaj treba začeti nov dialog skupaj z Evropsko komisijo. Mislim, da je treba najti rešitev, za eh, družine v Evropski uniji, ki se hočejo združiti v eni državi. To je pomembna tema, kajti konec koncev se Evropa sooča z veliko demografsko krizo in težavami in tudi socialna eh, varnost je tista, ki bi jo morali pri tem upoštevati. Hvala, sedaj dajem besedo kolegi Štadlerju. Eno minuto. Gospod predsednik, poslanke, poslanci. Ne bom se odzval na uvodne besede predsednika Baroza in eh, predsednice Torning Schmidt. To namreč ni politična razprava. Ampak m, razprava o Mačarski se je začela ne samo v Evropskem parlamentu, temveč tudi drugod. Sem Avstrijec. Naj opozorim, da je leta 2000 Evropska unija z neumnimi ukrepi eh, poskušala Avstrijo prisiliti k drugačnemu ravnanju ti ukrepi so napačni. Konec koncev je eh, dve tretjini evropskih, eh, oprostite, mađarskih voljivcev potrdilo, da želijo imeti predsednika Orbana v vladi in mislim, da se je v svetu izkazala Mačarska kot zelo zanesljiva partnerica. Ne moremo tako ravnati z Mačarsko. Vsi, ki mislijo, da bodo s temi agitacijami socialisti, liberalci, marksisti in ne vem kdo kaj dosegli, se motijo. S tem samo defamirate Mačarsko. Ja, eno minuto, dvajset. Naslednji je gospod Odi, minuto in pol vam dajem besedo. Predsednik Evropske komisije, gospod Barozo, predsednica Toning Schmidt. Kar zadeva gospodarsko krizo, gospa predsednica, rekli ste, da bo Danska nadaljevala z ukrepi za gospodarsko eh, integracijo Evropske unije in zlasti evromoča. Ali lahko zagotovite, da bosta dve uredbi, ki se nanašata na pakt za stabilnost in rast in na gospodarske ukrepe, tudi sprejeti? Potrebujemo tudi drugačne rešitve. Eh, Tisti, ki podpirajo davek na finančne transakcije, so postali sedaj glasnejši. Kakšno je vaše stališče v zvezi s tem, me zanima. Evropski parlament je z novo pogodbo dobil nove pristojnosti, zlasti, ko gre za uh, soglašanje z predlaganimi trgovinskimi sporazumi med Evropsko unijo in tretjimi strankami. Zlasti, ko gre za sporazum z Merkosurjem. Uh, Tukaj bodo pogajanja potekala ob koncu vašega predsedovanja in mislim, da moramo tukaj biti zelo previdni. Ko nas je eh, gospod Van Rompuy obvestil o sklepih Evropskega sveta, je predlagal, da bi poseben Evropski svet morali organizirati konec eh, tega meseca, ki bo posvečen samo rasti, vprašanjem rasti. Zanima me, ali boste vi Eh, zagotovili, da se bo predsednik eh, Šulc lahko udeležil tega Evropskega sveta in ali bo lahko eh, sodeloval v vsebinski razpravi. Hvala, sedaj pa Katalin Ivan, eno minuto. Gospa predsednica vlade, vsi vaše ambicije, vsi vaši cilji so nekaj, kar lahko pozdravimo v Evropskem parlamentu, vendar nam ne bodo nič pomagali, če ne bodo povezani z sankcioniranjem Eh, nekaterih neustreznih ukrepov. Kritiziranje Mačarske in Romunije mislim, da ne more eh, biti samo odziv eh, glasov z ceste, ki v bistvu ne upoštevajo demokratičnega dialoga. Mislim, da se moramo seveda pogovarjati o krizi v Romuniji in na Mačarskem. Kljub temu, da nekateri eh, želijo takšne razprave utišati. Demokracija v Evropi je nekaj, ki eh, moramo zaščititi in ta mora prevladati v 27 terici. Hvala, sedaj pa Zaba Gaide, gospod Zaba Gaide. Hvala, gospod predsednik in čestitke k izvolitvi za predsednika Evropskega parlamenta. Gospa predsednica vlade, eh, seznanili ste nas s sklepi zadnjega Evropskega sveta, ampak upam, da bo tem eh, besedam sledilo tudi ukrepanje, da bodo besede postale dejanja zelo jasno sporočilo sedaj potrebujemo za trge, zlasti finančne trge. Zaenkrat so finančni trgi pozdravili te ukrepe, vendar zdi, in zdi se mi, da želijo sodelovati z nami in to je duh sodelovanja, ki ga bomo morali ohraniti v prihodnjih nekaj mesecih. Ohraniti in okrepiti bomo morali naš pristop do rasti, istočasno pa tudi varčevanja. Vendar to morajo spremljati tudi drugi ukrepi, ki bodo ustvarjali nova delovna mesta in gospodarsko rast. Samo zategovanje pasu nas ne bo pripeljalo iz krize. Reforme je treba začeti izvajati, ne pa se samo pogovarjati o njih. Španija je dokazala, da je zavezana tej zamisli in zaradi tega podpiramo strukturne reforme, ki jih bodo države članice morale začeti tudi izvajati. Kar zadeva Evropsko centralno banko, ta se je izkazala kot drzna pri sprejemanju nekaterih eh, odločitev, vendar mora sedaj postati tudi bolj aktivno vključena na sekundarnih trgih. Mislim, da je nujno tudi vzpostaviti skupne finančne mehanizme. Dolgo časa se o tem že pogovarjamo, ampak to ni dovolj. Hvala, sedaj pa kolegica Jakonsari, eno minuto. Gospa predsednica vlade, nekatere raziskave kažejo, da so danski državljani najsrečnejši med evropskimi. Težave imamo z mikrofonom govornice. Okay, yeah. Ja. Mikrofon. Ja, danski kolega me je izključil. Torej, kaj sem hotela reči? Nekatere raziskave javnega mnenja kažejo, da živijo najsrečnejši ljudje v Evropski uniji ravno na Danskem. In lepo bi bilo, če bi v času vašega predsedovanja lahko to srečo v določeni meri prenesli na celotno Evropo, ki je trenutno ni ne vem kako zadovoljna. Predsedstva Evropske unije si običajno zastavijo toliko prednostnih nalog, da pravzaprav nič ni več prioriteta. Tudi s tematikami in tematskimi sklopi nimamo ravno velike sreče v Evropi. Sedaj gre za aktivno staranje kot eno od prednostnih nalog, ki ste si jih zastavili in to mislim, da je zelo pomembno vprašanje tudi z finančnega oziroma gospodarskega stališča. Zagotoviti moramo ljudem, da bodo tudi, ko so starejši, eh, ohranili svoje dostojanstvo, vendar istočasno ostali tudi gospodarsko aktivni. Starost, rasizem oziroma diskriminacija na podlagi rasne pripadnosti vidimo, da naraščajo v Evropski uniji. In mislim, da je Danska odličen zgled za to, da resnično eh, osnovne načela Evropske unije prenesemo v prakso. Gospa Galpelc, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa predsednica vlade, štafetno palico predsedstev Evropske unije ste prevzeli v zelo težkih časih. Kolegi iz eh, skupine socialistov in demokratov so govorili o kritiki, ki je potrebna, kar zadeva mačarsko, češ da s to kritiko se bodo stvari na mačarskem spremenile. Mislim, da temu ne bo tako predsedstva morajo uh, skrbeti za koordinacijo evropskih politik, tudi gospodarske. In upam, da boste ta postopek lahko uspešno uh, vzpostavili in mu dali ustrezen zagon. Vem, ker prihajam iz Mačarske, kako težko in trdo je treba delati, če hočemo evropske politike med seboj povezati. Gospodarsko vodenje in upravljanje je potrebno in eh, tega je treba početi z trezno glavo. Istočasno pa se moramo seveda zavedati tudi realnosti in si ogledati podatke, ki se nanašajo na vzpostavitev novih finančnih mehanizmov. Prosim vas, da pri tem poskušate to globalno gledati in urejati nikakor se mi ne zdi prav in dobro deliti tukaj države med seboj. Vse države mislim, da potrjujejo in podpirajo ta program. Vsekakor veliko uspeha v naslednjih šestih mesecih. Gospa Gurma, eno minuto. Dragi Martin, zelo sem vesela, da si ti predsednik, draga Hela, dobrodošla v Evropskem parlamentu. Prepričana sem, da boste danci opravili odlično delo. Očitno se je že izkazalo v Evropski uniji, da majhne države članice zelo dobro predsedujejo državam uh, v Evropski uniji. Zakaj so današnji časi težki? Enotnost Evropske unije moramo ohraniti, nenehno se moramo boriti proti ekstremistom in euroskeptikom. Naši državljani niso zadovoljni z Evropsko unijo, kakršna je šesterček bo treba začeti uvajati v prakso. Tukaj nas čakajo boleče odločitve in mislim, da eh, bo to včasih naletelo na zelo kritično odziv med državljani. Kljub temu mislim, da potrebujemo program predsedstva, ki bo dinamičen. Prav je, da ste tudi mladino postavili v središče vaših eh, Eh, dejavnosti. Zagotoviti je treba mladim delovna mesta, spoštovati je treba skupne vrednote Evropske unije in to povsod. In prav je, da predseduje sedaj v naslednjih šestih mesecih Evropske unije ženska in to ženska, ki prihaja iz socialistične stranke. Hvala, sedaj pa kolega Karas, minuto in pol in čestitke k izvolitvi za podpredsednika. Hvala, gospod predsednik. Tudi vam čestitke, veselim se z vami plodnega sodelovanja. To predsedstvo se bo moralo osredočiti na dve stvari. Odgovorno voditi Evropo in odgovorno voditi Evropo pomeni voditi Evropo na demokratični način. Demokratična Evropa pa pomeni, da mora Evropski parlament pri vsaki odločitvi na evropski ravni sodelovati. Brez sodelovanja Evropskega parlamenta dansko predsedstvo ne sme o ničemer več odločati. Druga stvar. Od Evropa polna odgovornosti ali odgovorna Evropa ne sme biti deljena. Morda je prav, da Danska ni v evromočju, kajti sedaj imamo poskuse eh, ločevati ene od drugih. Vsi ukrepi, ki so odgovor na krizo, morajo biti ukrepi skupnosti in morajo biti naslednji korak integracije v smeri politične, gospodarske in socialne unije. Vaša druga prednostna naloga je eh, regulacija finančnih trgov. Prosim vas, da z nami v parlamentu korakoma poskušate prejiti posamične interese in sprejeti skupne ukrepe za krepitev kapitalske Eh, eh, kapitalske eh, gotovosti in finančne solidnosti ter trdnosti, kajti skupaj lahko naredimo korak naprej. Čestitke. Premjajki. Ker sem šved, sem zelo predan temu predsedstvu in tudi ponosen na njega, ker prihaja iz eh, socialdemokratičnih vrst. Vendar pomembno je, da razumemo eh, velik izziv pred danskim predsedstvom v času, ko tvegamo razkol v Evropi zaradi eh, procesa doseganja finančne stabilnosti. Zelo je pomembno, da dansko predsedstvo naredi vse, kar lahko, kar je treba narediti, da poskrbi za celotno Evropsko unijo in da med sabo poveže države članice. In proces notranjega trga. Uh, nove reforme notranjega trga. To je najpomembnejši način povezovanja Evrope, pa tudi za vzpostavitev uh, gospodarske moči in dinamike. In upam, da bo to ključni element danskega predsedovanja. Hvala. Za zaključek te eh, razprave dobi besedo še kolega Karin za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi kolegice in kolegi. Prihajajoče dansko predsedstvo je soočeno z veliko izzivi. Euro, križa, um, eh, večletni finančni okvir in tako dalje. Pri tem pa ne smemo pozabiti na energetski sektor, ki postaja geopolitično vse pomembnejši. Še posebej se moramo zauzemati za uh, skupno energetsko politiko v Evropski uniji. Ustvariti jo morajo. Imamo zakonodajo, eh, pravila, ki pravijo, da. Uh, sistemi eh, prenosa eh, se morajo oziroma se delijo od eh, proizvajalcev. Vendar pa obstajajo tudi države članice, ki se dogovarjajo z tretjimi državami ter jim dajo izključno pravilo uporabe njihove infrastrukture, kar pa ni konkurenčno in ni v interesu državljanov Evropske unije. Zato pozivam predsedstvo, da zagotovi, da obstoječa pravila in predpisi se uporabljajo ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za tretje države. Hvala, zdaj pa postopek Catch the Eye. Moram vam sporočiti, da je 28 poslancev in poslank želelo dobiti besedo, vsi seveda žal ne boste mogli spregovoriti. Glede na to, koliko imamo časa, bomo dovolili spregovoriti petim. In sicer sem poskušal zagotoviti ravnoteže med političnimi skupinami in moškimi in ženskami. Kot prvi dobi besedo kolega Gargani. Dragi predsednik, moram reči, da je včerajšnji in današnji dan um, bil poln uh, programov, ki so zelo. Um, obetavni za Evropo. Tri različne strategije smo slišali in dve zadevi sta zelo pomembni. Slišali uh, smo, da bo Danska vodila Evropo, to pa pomeni, da bo uh, eh, premjerka imela dolžnost eh, vse svoje sile dati na razpolago, tako da bo na koncu prevladala metoda skupnosti. Smo v zelo težkem položaju in to ni nobena retorika naš razvojni proces je prekinjen. Eh, proces skupnosti je imel prevlado eh, in to je pomenil in eh, z medvladnim dogovorom začenjamo nek velik težaven o proces. Namreč na medvladnem področju ni ne razvoja in niti eh, rasti. Hvala. Gospa Gomez še naslednja. 13. Uh, um, v petek eh, je uh, Standard Poor's nižal uh, boniteto uh, FSF e in to je prava špekulacija proti evri. Uh, sistemske težave naj bi bile posledica veliko uh, večjih uh, nekonkurenčnosti posameznih držav članic. Uh, nimamo ustreznih um, proti ukrepov, ampak drža, bonitetne agencije se niso zedinile glede tega mnenja in na ta način uh, se le povečuje socialna in finančna nepravičnost. FTT ehm, e je prav gotovo dober začetek, vendar to ni dovolj. Potrebujemo veliko več fiskalne harmonizacije. Ehm, v ehm, Na portugalskem eh, se je 19 eh, najpomembnejših podjetij preselilo v nizozemsko ali v Nemčijo zaradi eh, raznih ukrepov in kako lahko v tej fiskalni džungli v Evropski uniji sploh smo lahko konkurenčni. Hvala, gospa Latford, prosim. Hvala, gospod. Najsprva pod zdravim uh, predanost danskega predsedstva boju proti kroničnim boleznim, še zlasti diabetisu. Ehm, moja kolegica iz parlamenta je za to prav gotovo preskrbela diabetis, ni eh, bomba, ki še ni eksplodirala, že zdana je eksplodirala in to veliko stane naše zdravstvene sisteme. Zato prosim dansko predsedstvo, da pripravi strategijo na tem področju. In naj še enkrat ponovim vprašanje in upam, da bom od premijeke dobila odgovor. E, zastavil je to vprašanje gospod Hrštovtet. Kaj e, svet dela, da poziva k odgovornosti? E, Mačarsko, ki dejansko grozi evropskim vrednotam liberalne demokracije. Upam, da eh, se ne bo zgodilo eh, v svetu to, da niko, nihče nikogar ne poziva na odgovornost. Prosim, spremenite to kulturo. Beseda ima gospod Pjotrovski, prosim. Pani predsednik. Eh, gospa premijerka, dame in gospode, Danska je še ena država, ki prevzema krmilo Evropskega sveta oziroma sveta EU. In uh, govori, da bo zagotovila gospodarsko rast. Na voljo ima le šest mesecev in moram reči, da nekatere eh, prioritete se ponavljajo eh, od prejšnjih predsedstv, belgijskega in tako dalje. Vsi državljani Evropske unije si želijo, da se, bi se te cili dokončno dosegli, vendar če si eh, pogledamo vedno večje gospodarske težave, bomo lahko pripričani, da bo naslednje. Eh, predsedstvo eh, pripravilo podobne ali celo enake prioritete. Dansko predsedstvo se bo ukvarjalo tudi z eh, naslednjim eh, proračunskim obdobjem 2014-2020, zato potrebujemo nova sredstva za razvoj novih držav. Glede um, ekološke Evrope, Danska se zauzema za trajnostno rast, po drugi strani pa želi veliko prispevati k podnebnem paketu. Kolega Salavrakos. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospa premijejka, Danskemu eh, predsedstvu želim uspešno predsedovanje. Eh, šestmesečno rotirajoče predsedstvo Evropske unije je izrednega pomena, simbolizira demokratično naravo Evropske unije in način njenega delovanja, vendar pa to ne daje veliko manevrskega prostora in možnosti vplivanja na situacijo. V šestih mesecih danskega predsedovanja eh, bomo priča pomembnemu obdobju, ključnemu za Evropo in evropske državljane, evropske inštitucije Eh, nekako zamenja nek, zamenjuje nek eh, direktorat, ki je neformalen in ki do sedaj ni bil uspešen. Upam, da bo predsednik parlamenta, gospod Šulc, uspel spremeniti to situacijo. Gospa premijeka Gru, Grčija je živ dokaz eh, neuspešnosti evropskih ekonomskih politik in sedaj Italija ter druge južne države gredo v to smer. Eh, težave imajo z rastjo, eh, primankljaj in zadolženost rastejo, recesija se slabša in eh, situacija je vedno bolj kočljiva. Prosim, naredite vse, da to izboljšate. Hvala, kolegica Auken. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa premijerka je podala zelo lep govor. Zastavil pa bi vprašanje glede 41. člena listine glede dobrega upravljanja. To je nekaj, s čemer se morajo soočiti državljani, ampak dejansko nimamo prave zakonodaje o dobrem upravljanju. Kaj bo naredila komisija? Iz različnih verov smo slišali marsikaj, ampak ali bo eh, dansko v, kot predsedujoča um, uporabila svoje izkušnje. Namreč 41. Eh, člen o upravljanju je treba uh, uveljaviti, ga začeti izvajati in upam, da boste to dosegli. Zato vas uh, pozivam, da uh, to dejansko naredite, ker gre za pomembno zadevo. Hvala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 se je treba osredotočiti na zaposlovanje. To je glavna prioriteta za evropske inštitucije. 23 milijonov podjetij je v Evropski uniji, 23 uh, eh, milijonov ljudi je nezaposlenih. Skupaj moramo ukrepati, zagotoviti moramo uh, uh, to, da bodo naši državljani dobro razumeli podjetništvo in da bodo začeli ustanavljati svoja podjetja. Uh, komisija uh, ima tukaj že pripravljene predloge in govorimo o uh, 100 milijardah evrov v prometu in uh, to predstavlja 7,5 uh, eh, odstotkov vključevanja delovne sile v Evropi. To je, gospod Borozo, zelo dober predlog, zelo ambiciozen in upam, da boste skupaj z premijeko pa tudi nami lahko uh, sprejeli ta zakonodani predlog še v času danskega predsedovanja. Hvala, kolega Darden je naslednji.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 V eh, zadnjem šestmesečnem obdobju je Evropski parlament eh, sprejel poročilo o boju proti revščini, vendar se težava še eh, slabša glede na vrčevalne ukrepe v različnih državah članicah Unije. In te ukrepi ne povečujejo zaposlovanje in socialno zaščito. Glede na to, kakšni elementi v vašem programu bodo pomagali, da bi dosegli cilj eh, doseganja nerevščine za 20 milijonov ljudi. Zato potrebujemo več proračunskih sredstev v evropskem programu, zato da eh, bolje se borimo proti eh, revščini in socialni izključenosti. Kako se to odraža v pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okvirju? Dve, dva pomembna elementa sta tukaj in sicer na nadaljevanje programa eh, za najbolj ogrožene po letu 2013 in Evropski globalizacijski sklad. Hvala. Zdaj pa v imenu komisije in v odziv na razpravo, da bi besedo gospod Baroso. Hvala lepa. Vprašanja so bila eh, seveda jasno naslovljena na predsednico vlade, ki je tudi predsednica sveta svetu eh, Evropske unije. Zaradi tega eh, ne bom odgovarjal na mesto nje. Naj ta čas porabim za to, da ponovim to, da se moramo osredotočiti na naše napore za doseganje fiskalne konsolidacije z ukrepi, ki bodo zagotavljali rast. In uh, verjamem, da bo pri tem dansko predsedstvo zelo učinkovit v partner, ki bo pragmatično iskal rešitve in prinašal rezultate lahko rečemo, da obstaja široka podpora v tem parlamentu programu danskega predsedstva. Lahko računate na ta parlament, prav gotovo lahko računate na Evropsko komisijo. E, tako da bo ta naslednje šestmesečno obdobje ne polno praznih obljub, ampak e, polno odločitev in e, konkretnih izvedb. Vse najboljše. Hvala, zdaj pa predsedujoča sveta, gospod Torning Schmidt. Eh, predsednik Evropskega parlamenta, predsednik komisije, eh, vodje eh, političnih skupin, poslanke in poslanci. Najlepše hvala za vaše opombe. V veliko veselje mi je bilo, da sem lahko sodelovala v tej živahni razpravi danes. In uh, kaj si bom zapomnila iz te razprave? Jasno prepričanje, da ja, ne strinjamo se vsi glede vsega, ampak obstaja uh, močna in odločna potrditev, da dansko predsedstvo in njen program uživata podporo. Zato se vam zahvaljujem. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo uh, bili uh, vredni vaše podpore. Veliko je bilo povedanega in malo časa imam na voljo. Osredotočila se bom le na nekatere zadeve. Gospod eh, Barozo in gospod Do Dol so govorili o večletnem finančnem okvirju. Eh, o s tem se bo dansko predsedstvo ukvarjalo zelo resno in to bo prav gotovo glavna prednostna naloga, da eh, pri večletnem finančnem okviru dosežemo čim več. In to bomo naredili zato, da eh, moderniziramo naše eh, finančno perspektivo in to na način, da uporabimo skupne vire za novo rast in nova delovna mesta. In naj se v tem kontekstu ozrem tudi na eh, davek na finančne transakcije, ki, o katerem je govoril gospod Kelner in drugi to želim povedati, da se izognem vsem nesporazumom. Dansko predsedstvo bo, to dosje, bo ta dosje obravnavalo eh, pošteno in strokovno. In eh, To se povezuje z eh, finančno regulativo, ki jo bomo tekom predsedovanja poskušali okrepiti. Veliko vprašanj eh, se je nanašalo na eh, Mačarsko, gospod Forsastev, gospod Moraes in tako dalje. Razprava o Mačarski je na programu v, na plenarnem zasedanju danes poznaje popovdne. Vendar pa um, je komisija glavna kot varuh pogodb in ima na voljo eh, postopek zaradi kršitve pogodb proti Mačarski, vsaj iz treh razlogov. To je nekaj, kar moramo zelo resno obravnavati. Popolnoma eh, podpiramo način, kako se je do sedaj komisija odzivala na to krizo. Uporabljali so ravno to, o čemer smo danes govorili. Eh, v metodo skupnosti in obstoječo zakonodajo. Vse države članice morajo spoštovati zakonodajo in to je eh, del našega delovanja v Evropski uniji. Mnogi so eh, govorili o da, dožniški krizi, o zmanjšanju bonitet mnogih eh, držav. Zato potrebujemo evropski odgovor. Vendar, predno bodo vsi rekli, da je to kriza Evrope, bi rada ta parlament spomnila, da razlog, zakaj imamo dolžniško krizo v Evropski uniji, je zaradi tega, ker države članice niso um, nadzorovale lastnih proračunov. To je sršika problema in na to vprašanje se moramo osredotočiti, kot tudi na iskanje evropskih rešitev. Ne pozabimo torej, da je razlog za ekonomsko krizo ravno nespoštovanje pravil strani držav članic. In tako uh, pridemo do eh, zmanjševanja bonitet posameznih držav članic. Gospod uh, eh, Frhofstav je govoril o um, dikciji, ki jo je uporabila Standard and Poor's. Tudi sama sem temu uh, natančno sledila. Govorili so predvsem o uh, nezmožnosti zaposlovanja v državah članicah. To uh, ni nekaj, uh, kar je eh, rekla levica v Evropski uniji, ampak Standard and Poor's in eh, vrčevanje eh, ter stabilizacijski ukrepi morajo temu slediti. In uh, sedaj se naj navežem na uh, razpravo o brezposelnosti. Gospod Svoboda, gospod Hans, uh, gospod Trns, gospod Benson, gospod Jansson in mnogi drugi poslanke in poslanci so to omenjali. Uh, naj zelo, zelo jasno povem naslednje. Evropska gospodarstva se morajo konsolidirati. To morajo narediti in zaradi tega bo do Danska in Dansko eh, predsedstvo podprle fiskalni pakt. Pa naj bom tudi še naprej zelo jasna. Ni dovolj, da se osredotočimo samo na konsolidacijo. Moramo uh, poriniti v pravo smer za to, da zagotovimo eh, rast in eh, nova delovna mesta, kar pričakujejo mladi po vsej Evropi od nas. Ustvariti moramo nova delovna mesta sedaj. In strinjam se s tistimi, eh, ki so rekli, zakaj se ne spomnimo enih največjih uspeh, uspehov Evropske unije. To pa je notranji trg. Notranji trg je zagotovil um, rast in delovna mesta in zaradi tega moramo zaključiti proces njegovega oblikovanja. In uh, še nekaj, z uh, predsednikom sveta smo se dogovorili, da ne bomo uh, rezali sredstev za rast in za poslovanje. In, uh, Tako bomo zagotovili, da se ne bomo pogovarjali le o konsolidaciji, ampak tudi o rasti in zaposlovanju. Mnogi ste omenili eh, direktivo o energetski učinkovitosti, gospod Trnes kot poročevalec je to omenjal in to cenim. Naj še enkrat ponovim in poudarim, če želimo uh, jasne napredke na uh, zeleni agendi, potem uh, moramo pohiteti. To je edinstvena priložnost, imamo Evropski parlament, ki je temu naklonjen kot tudi samo predsedstvo, v naslednjih šestih mesecih uh, lahko to dosežemo za skupnim sodelovanjem. Mnogi med vami ste postavili vprašanje metode skupnosti eh, in eh, evropske enotnosti, gospod Dol in drugi. Naj jasno rečem. Evropa se razlikuje po svoji predanosti solidarnosti, eh, enotnosti in predanosti metodi skupnosti. Sama vem, Eh, da če nas bodo mnogi poslušali po Evropski uniji, ne bodo razumeli, kaj pomeni metoda skupnosti. Ampak danes bom jasno povedala, da je to nekaj, za kar se je še vedno vredno boriti. Metoda skupnosti pravzaprav pomeni, da Evropi ne vladajo najmočnejši, ampak da, vla, da je vlada pravo in demokracija. In to je treba braniti. To je vredno braniti ne le za male države članice, ampak za vse nas. Skupnostna metoda, metoda skupnosti in enotnost mora biti naš splošni cilj, sploh vseh naših prizadevanj. Eh, kolegice in kolegi, spoštovani člani Evropskega parlamenta, izvedimo to, delajmo skupaj, eh, pridimo do otipljivih in eh, realnih rezultatov in pripričana sem, da bomo na ta način našli pot iz evropske krize v novo in napredno prihodnost. Hvala, gospod predsedujoča svetu. Draga, eh, hvala kolegom in kolegicam za disciplinirano razpravo. Zdaj pa vas prosim, da se posedete tako, da lahko nadaljujemo v skladu z dnevnim redom.